gospod predsednik lep pozdrav dobro jutro kolegice in kolegi ponovno otvarjam zasedanje na dnevnem redu danes imamo kot prvo točko stališče evropskega parlamenta o konferenci o prihodnosti evrope subito la parola a nome. Besedo za to v imenu sveta, ker takoj dajem pristojni ministrici. Izvolite, beseda je vaša. Tu pozdravljam tudi komisarko Šujca, podpredsednico komisije. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Hvala lepa za to priložnost za razpravo o projektu konference o prihodnosti Evrope, ki se je pojavila v zadnjih mesecih, predvsem pa gre za to, da prisluhnemo razpravi o stališču parlamenta. Kot je dejal premijer Plenković še včeraj, kar zadeva svet, začenjamo z delom pri opredeljevanju našega stališča glede vzpostavitve konference. Decembra nam je Evropski svet dal tudi ustrezne usmeritve. Menimo, da bi morali prioriteto dati implementaciji strateške agende za obdobje 2019-2024, o čemer smo se dogovorili junija lansko leto in da na ta način zagotovimo konkretne rezultate upred našim državljanom. Prioritete odražajo strateško agendo, ki se naslanja tudi na stališče naših državljanov za posvetovanjih za državljani in dialogom. Ta konferenca mora temeljiti na uspehu tega državljanskega dialoga iz, v zadnjih letih. Včeraj smo razmišljali o tem, kako ta konferenca lahko eh, bolje prisluhne državljanom, da bomo lahko izpolnili njihova pričakovanja. Ta konferenca mora prispevati k razvoju naših politik na srednji in dolgi rok, da lahko bolje vodimo spopad s sedanjimi in prihodnjimi izzivi. Ta konferenca mora biti vključujoč proces, ki vključuje vse tri institucije s polnim spoštovanjem med institucionalnega ravnovesja in naših ulog. Eh, Države članice morajo prav tako biti vključene, vključno s parlamenti, kajti pomembno je, da si delimo odgovornost. Spoštovane poslanke in poslanci, Evropski svet je Hrvaško predsedstvo prosil naj pripravi stališče sveta o vsebini, obsegu, sestavi in delovanju konference o prihodnosti Evrope, ter naj na tej podlagi z Evropskim parlamentom in komisijo ta proces tudi vodi. S tem delom smo začeli in danes eh, vam lahko že najavim, da bodo danes v Bruslju veleposlaniki upravili prvo neformalno zvanjavo mnen s tem v zvezi. V svetu za splošne zadeve 28. januarja bomo obravnavali tudi to tematiko. Prisluhnili bomo vaši razpravi o stališču parlamenta in eh, vašo resolucijo natančno preučili, prav tako se veselimo stališče komisije, ki ne bi jih prejeli prihodni teden. Hvala lepa. Eh, Hvala. Besedo sedaj dobi podpredsednica komisije, gospa Šuica, izvolite. Spoštovani gospod predsednik, spoštovana državna sekretarka, dame in gospodje, veliko čast nam je, da smo danes tu v osrčju evropske demokracije in da razpravljamo o konferenci o prihodnosti Evrope. Kot nekdanja poslanka tu v tem zboru menim, da je Evropski parlament naš tesen prijatelj. Danes eh, stojim tu pred vami, spoštovane poslanke in poslanci, kot še vedno vaša prijateljica in tudi kot vaš partner v novi vlogi, kot podpredsednica pristojna za vprašanje demokracije in demografije. Vem, kako pomembni so državljani pri oblikovanju evropskih politik, kajti konec koncev te odločitve sprejemamo v njihovo prid. Ampak to nam eh, ni vedno uspelo. To je nekaj, kar mislim, da si moramo priznati. Zdaj je pred nami priložnost, da skupaj z državljani o tem razmislimo, da jim prisluhnemo, da se z njimi povežemo, da odgovarjamo, da gradimo zaupanje, medsebojno zaupanje med Unijo in državljani. To je pomemben del tega za kaj bo šlo pri tej konferenci o prihodnosti Evrope. Smo v ključnem trenutku v zgodovini Evropske unije in soočamo se z svojevrstno priložnostjo in tudi izzivom. Če nam to uspe, bo imelo to pomembne posledice ne le za sedanjost, ampak tudi za prihodnost. Na nas vseh je, da bo ta projekt uspešen. Spoštovane poslanke in poslanci, naj bo jasno, politike ne moremo več voditi po starem. Politika po starem ne funkcionira več. Državljani želijo, da jim prisluhnemo in mi jim moramo prisluhniti in jim eh, tudi dati jasne povratne informacije. Sodelovanje in pogum, to sta ključni besedi v tem procesu. Biti moramo pogumni, iskati moramo nove ustvarjalne rešitve, zato da bo naša demokracija delovala za naše državljane. Parlament, svet in komisija moramo tu delovati kot partnerji. V ta namen bi skupna izjava vseh treh eh, institucij lahko tlakovala pot v smeri tega pomembnega partnerstva. Ampak partnerstvo se ne zaključi s temi tremi institucijami. Države članice in njihovi nacionalni parlamenti morajo biti prav tako vključeni. Njihovo sodelovanje bo pomembno prispevalo k uspehu tega procesa. Če želimo priti v stik prav z vsakim državljanom, še posebej s tistimi, ki ne stopajo v stik z nami, bomo v veliki meri odvisni tudi od sodelovanja Evropskega odbora regij in ekonomskega in socialnega odbora. V svoji vlogi podpredsednice sem zavezana temu, da obiskujem regije v Evropski uniji, da lahko prisluhnemo državljanom v vseh eh, regijah EU. Je to dovolj? Ne, nikakor. Gre za odprt proces. Ko bo ta konferenca napredovala, se nam bodo, upamo, pridružili tudi drugi. Ta proces ima nekako dva tira. Eno so politike glede političnih eh, prioritet in eh, strateške agende komisije in sveta, drugi tir pa zadeva institucionalna vprašanja, kot eh, so naprimer izvolitev predsednika komisije in čezmejne voljenja liste. Tu je vloga komisije, komisija je vloga komisije, vloga poštenega posrednika. In Evropska komisija bo svoj prispevek k oblikovanju te konference podala v sporočilu 22. januarja, torej prihodnji teden. To sporočilo bo prispevek komisije k razpravi, ki jo moramo opraviti v prihodnjih tednih na ravni treh institucij z namenom dogovora o obsegu, formatu in strukturi ter ciljih konference. To bi bila tudi vsebina te skupne izjave, ki sem jo omenila prej. Enkrat, ko bo Svet za splošne zadeve opravil razpravo o konferenci o prihodnosti Evrope 28. januarja, bomo šli lahko naprej na naslednjo fazo, vključno z določitvijo datuma za začetek konference, idealno v prvi polovici leta 2020. In eh, kateri dan bi sploh lahko bil boljši kot 9. Eh, maj, dan Evrope, dan, ki je tako velikega pomena za vse nas. vidim že potencial za pomembno in plodno sodelovanje z Evropskim parlamentom in kolega Mara Ševčevič se mi bo pri tem delu seveda pridružil. Spoštovane poslanke in poslanci, kot neposredno izvoljeni predstavniki ljudstva ste ključni za uspeh tega procesa in zato se veselim razprave v tem zboru in tudi vaši zavezde, da boste vnaprej poskušali določiti izjave te konference. Če bi skušali prejudicirati izid konference, bi to bolj škodilo demokraciji, kot če ne bi sploh počeli ničesar. Spoštovane poslanke in poslanci, s tem, ko ste me potrdili za podpredsednico za demografijo in demokracijo, ste izkazali svoje zaupanje. Pomembno je graditi zaupanje z državljani in enako želim graditi zaupanje z vami in se veselim vaših današnjih prispevkov. Hvala lepa. Potem, ko smo prisluhnili svetu in komisiji, pa preden dam besedo predsednikom skupin, želim podati tudi sam naslednjo izjavo. Že več mesecev se ukvarjamo s tem projektom konference o prihodnosti Evrope in seveda me zelo veseli, da imamo danes to razpravo in da bo danes plenum parlamenta glasoval tudi o resoluciji, ki bo zagnala ta proces. Kot veste, ta konferenca izhaja iz zahteve Evropskega parlamenta. Predsednica komisije von der Leyen je to sprejela julija lani po evropskih volitvah, ko je bilo vsem jasno, da določeni mehanizmi demokratičnega upravljanja v Evropi zahtevajo spremembe in prilagoditve. In seveda mhm. mi želimo, in to je tudi mnenje celotnega parlamenta, da se to opravi skupaj z nacionalnimi institucijami, predvsem pa tudi na način, da prisluhnemo našim državljanom. Menim, da je resolucija, o kateri bo danes glasoval plenum, resolucija, ki bo začela neko obdobje reform. Brez unaprej določenih eh, rezultatov. Eh, potrebujemo pa velik pomemben zagon, da bo demokracija delovala in predvsem, da bo demokracija koristna za naše državljane. Menim, da je to v interesu evropskih institucij in pa tudi v interesu celotne unije. Zato torej želimo, da bi pri tem procesu v predje postavili ravno državljane ta naš parlament danes začenja to pomembno razpravo dialoga razprave z vsemi evropskimi institucijami uspešni bomo le če bodo evropske institucije znale hoditi skupaj po isti poti Hvala in se besedo pa sedaj predajem Manfredu Webru, predsedniku skupine PLS. Izvolite. Gospod predsednik, gospa podpredsednica, spoštovani predstavniki sveta, izhodiče naše razprave o konferenci o prihodnosti Evrope je izid lanskih volitev. 201 milijon ljudi je sodeloval na teh volitvah. Gre za drugo največjo demokracijo na svetu. To je izhodišče naše razprave. Ljudje torej verjamejo v Evropo, ljudje zaupajo Evropi, ljudje želijo prispevati k uspehu Evrope v prihodnosti. Ključno vprašanje zdaj za ljudi je, ali moj glas šteje. To je tisto, kar je pomembno. In tu vemo, da so možne še nadaljne izboljšave in zato mora biti prihodne desetletje desetletje krepitve evropske demokracije. Eno od načel za delovno strukturo, strukturo te konference je za nas eh, kot prvo vključevanje ljudi, da najdemo nek način, kako vključiti naše državljane v ta proces. Drugo, parlament mora biti vodilen. Mi smo predstavniki državljanov, mi smo tisti, ki predstavljamo politično pokrajino Evrope in mi smo tisti, ki resnično spoštujemo svobodo mandata. To je zelo pomembno. Jaz kot vodja skupine včasih težko vodim eh, skupino v isto smer, ampak to je dobro. In skupaj s svetom in komisijo imamo dobre delovne odnose. Najprej napodarim, da je dobro, kako kot eh, podpredsednica odgovorna za to področje, oseba, s katero lahko resnično dobro sodelujemo. In še en pomemben element na načelni ravni je vključevanje nacionalnih parlamentov. Vsa ta vprašanja so jasna, ampak eh, tako imena reparlamentarizacija Evropske unije je za našo skupino ključen element. To torej je sama delovna struktura. Potem pa usmeritve. Demokracija temelji na dveh načelih, na kandidatih in na programih. To velja za županske volitve, to velja za kandidate za kanclerje in to je za nas pomembno tudi na evropski ravni, kar zadeva predsednika komisije. Stara razprava o vodilnem kandidatu, o špicem kandidatu. Tu smo bili neuspešni lansko leto in mi kot e LS menimo, da mora biti to proces, ki mora postati zavezujoč za naslednje volitve. Potrebujemo zdravo konkurenco med evropskimi strankami in to pomeni, da moramo ponovno razmisliti o pravilih glede evropskih političnih strank. Prav tako moramo razmisliti o tem, kako krepiti pravice te institucije parlamenta, to je tudi vprašanje zakonodajne pobude za ta parlament, kar imajo vsi parlamenti v svetu. To je tisto, kar je ključno. Torej. Več demokracije, več odločene ljudi, to je najboljše zdravilo proti antievropejcem. In na zadnje, ali smo resnično pripravljeni na jutrišnje izzive, kaj lahko storimo v okviru sedanje pogodbe in pa tudi ali morda obstaja potreba po spremembah v ustanovih pogodbah. Tudi to je element, o katerem bo treba spregovoriti na konferenciji o prihodnosti Evrope, tako da začnimo z delom, začnimo danes, začnimo sanjati o novi Evropi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, Garcia, gospod, gospa Garcia Perez, se prevečujem v imenu skupine SD. 9. Eh, maja bo poteklo 70 let od Šumanove deklaracije s katero so bile ustanovljene prve evropske skupnosti. Takrat se je začela politična avantura, eh, eh, posebna v svetu in v zgodovini. Šest držav eh, je združilo svojo usodo za to, da so zagotovile mir in izboljšale življenja ljudi. Ampak ta deklaracija ni bila edina. Evropa se je razvijala naprej in vse čas je temeljila na solidarnosti. Zdaj smo mi tisti, ki moramo temu dati nov zagon, zato da bomo zagotovili mir v Evropi in v svetu in da bomo tudi mi izboljšali življenje ljudi. Danes je Evropska unija pred novimi izzivi, naprimer podnebne spremembe, digitalizacija, neenakosti. Um, Poleg tega se slabša tudi pravna država, potem imamo populizem, ki raste. In konferenca o prihodnosti Evrope je edinstvena priložnost, ki ne smemo izpustiti za to, da izboljšamo Evropsko unijo in da se soočimo z izzivi. To je tudi dobra priložnost za to, da vključimo državljane, da jim prisluhnemo, da ugotovimo, kaj ljudje pričakujejo, da spoznamo njihove ideje. Na ta način bi lahko tudi bolje povezali različne sektorje v družbi. In leta 1948 eh, v Hagu je potekala prva taka konferenca. Mi danes pa želimo vključiti tudi civilno družbo in socialisti in demokrati želimo iz tega narediti dialog z državljani. Želimo, da ta privede do konkretnih rezultatov. Radi bi, da bi bila vključena celotna družba um, in da bodo predstavniki dobro uh, predstavljali vse spole, regije in da bodo zastopane različne ravni, od lokalne ravni do evropske ravni. Torej, Evropa eh, ne bi obstajala brez njenih eh, državljanov in eh, brez vseh ravni. Ne gre za to, da bi povezovali države, ampak da bi povezovali ljudi. Mm. Nekatere države pa se osredotočajo predvsem na nacionalno raven. Ne razumejo, da Evropa prinaša dodano vrednost. Globalni kontekst je vse bolj zapleten in eh, samo skupaj smo močni. Tukaj nismo zato, da bi ustvarili trg, želimo ustvariti skupnost, kar je veliko več. In zato moramo braniti evropsko demokracijo. Treba izboljšati življenja ljudi, to moramo imeti pred očmi. Eh, Evropska unija eh, dolgo ni bila pozorna na socialni steber in eh, ekonomske politike so bile brez socialnih ukrepov. Dovolili smo, da se je neenakost povečala, da je zdaj tudi več revščine. S tem smo odprli prostor tudi za populiste in eh, moramo se zdaj boriti proti temu. Poleg tega smo dobili Lizbonsko pogodbo, ki je okrepila eh, sodelovanje parlamentov. In konferenca o prihodnosti Evrope mora odpreti nov prostor za to, da bo razprava še bogatejša in da bomo našli tudi nove inovativne ideje, s katerimi bomo unijo izboljšati, izboljšali. Eh, poleg tega se je treba pripraviti tudi na naslednje volitve leta 2024. V zadnjih letih smo eh, prehodili dolgo pot, eh, mm, unija se je razširila, začeli smo s šestimi državami, danes nas je že osemindvajset. In uporabimo to konferenco kot priložnost, da razmislimo o projektu Evrope. Treba razmisliti o preteklosti, moramo se spomniti vsega, kar nas združuje. Še bolj pomembno pa je, da se zavedamo, da je prihodnost v naših rokah. Ne moremo mm, biti samo nostalgični, moramo graditi naprej, kajti gre za našo skupnost, ki nam vsem pripada vsi skupaj moramo zastaviti novo pot in socialdemokrati bomo k temu veliko prispevali za to, da izpolnimo evropske sanje. Hvala. Eh, Hvala. Zdaj pa predsednik Renewja, gospod Čološ. Gospod predsednik, eh, dragi kolegi. Tukaj pogosto rečemo, da je raznolikost eh, velik prispevek oziroma dodana vrednost Evrope. Ampak eh, državljani si želijo, da bi Evropa bila drugačna in izboljšana. Mm, treba jih je zato bolje vključiti v evropski proces. Eh, Evropa namreč ni bila ustvarjena za Brusel ali za elito, ampak zato, da bi služila vsem državljanom. Konferenca lahko postane odlična priložnost za to, da se Evropa izboljša in obnovi. Moramo pa imeti pogum, eh, da zapustimo našo trenutno mentaliteto in se odpremo raznolikosti. Pogosto so se eh, razvila čustva eh, med ljudmi, da Evropa ne posluša, da je oddaljena. In zdaj je ta konferenca priložnost, da odpremo vrata Evrope državljanom. 9. maj je pomemben datum. Najti moramo načine, kako državljane vključiti ne samo vsakih pet let na volitvah. Vem, da so določeni državljani eh, eh, zaskrbljeni, ampak eh, res se moramo potruditi za reprezentativno demokracijo. To je pomemben dejavnik. Dve leti in pol imamo za to, da zberemo ideje, Eh, kako narediti našo unijo boljšo. Treba je prisluhniti tudi pričakovanjem tistih, eh, ki izražajo eh, želje in upanje po spremembah. Tako bo Evropa postala skupen dom nas vseh. Ljudje so povezani s svojo regijo, s svojim krajem, ampak postati morajo tudi bolj povezani z Evropo praznujemo deset let od eh, sprejetja Lizbonske pogodbe in res je prišel čas, da Evropo obnovimo. Treba jo je prilagoditi izzivom današnjega dne. Evropa se mora ponovno izgraditi v vsej svoji raznolikosti in Evropski parlament mora to spodbujati. Hvala. Ehm, gospod Freund in pa gospod Zani. Najprej gospod Freund za zelene, izvolite. Hvala. E, mislim, da je ta razprava tukaj dobro slovo od Nigela Faraža. Dobro je tudi, da smo Eh, posvetili eh, najpomembnejši čas tega tedna, tako pomembni razpravi. Eh, Faraž bi nas imenoval federalistična tolpa, ampak gre tukaj za pomemben projekt in ugotovili smo, da je solidarnost močnejša od sovraštva in tudi sodelovanje močnejše od nacionalizma. Nigel in pa lažnivi podporniki Brexita. Mm, gredo po svoje, mi pa začenjamo pomembno razpravo o prihodnosti Evrope. To je razprava, ki bo vodila k bolj demokratični uniji, k močnejši uniji. Mi menimo, da je to zelo potrebno v času podnebne krize, ko um, veliki koncerni ne plačujejo davkov. Poleg tega imamo tudi vse močnejšo uh, Kitajsko, na drugi strani ZDA. In ne gre za neko nacionalno sebičnost, ta ne more zmagati, moramo sodelovati. Mm, sicer eh, se nam ne piše dobro. Pomembnih izzivov se lahko lotimo samo eh, mi, vsi skupaj. Treba je graditi na dobrih primerih. Eh, kot smo jih videli naprimer na Irskem. Želimo si dobre razprave z vsemi državljani po celotni Evropski uniji, z nacionalnimi parlamenti, z evropskimi institucijami in uh, kolegom iz socialdemokratov in um, eh, ELS moram povedati, da ni dovolj, da vključimo samo socialne partnerje in sindikate. Treba je vključiti tudi nevladne organizacije Evropske unije poznam tveganja, ki so povezana s tem projektom. Eh, to, da bomo razpravo vodili v 24 jezikih, eh, to, da bodo stvari potekale tudi tukaj v Bruslu, to, da mogoče ne bomo zagotovili vseh rezultatov, ki jih ljudje pričakujejo, ampak slabše bi bilo, če sploh ne poskusimo. Eh, imeli smo krizo evra in krizo migracij in vidimo, da rezultati niso dobri, ko se integracija izvede samo na pol. Zato moramo Evropski uniji dati orodja in pa pristojnosti, s katerimi bo lahko naslavljala velike izzive današnjega časa. In zato ne smemo dovoliti, da bodo populisti in pa skeptiki eh, prevladali v razpravi o integraciji. Ukrepiti eh, se moramo in si prizadevati za eh, zvezno republiko. Uh... Evropsko unijo. Gospod Zani, izvolite. Preseneča me, da parlament in komisija veliko pričakujeta od te konference. Trdita tudi, da bo to osnova za petletni program in da bomo na tem utemeljili reformo Evropske unije. Kdo ve, kakšen bo rezultat? Ampak vse stranke in skupine se strinjajo glede potrebnosti mm, tega procesa. Mogoče je to res eh, koristno, da pridemo do določenih eh, odgovorov evropskih državljanov. Eh, evropski državljani so se aktivno vključili na volitvah In veliko je tudi vprašanj, ki zahtevajo specifične ukrepe in odgovore. Torej, tukaj ne gre samo za to, da prisluhnemo državljanom, mislim, da vemo, kaj želijo. Um, to je tudi političen problem. Te institucije namreč niso bile sposobne zagotoviti političnih odgovorov na trenutne izzive. Um, Bodi si gre za migracije, za notranjo varnost in podobno. mnenja sem da ima kaj takšnega lahko smisel le če preden podajamo neke konkretne predloge ta naš zbor in ostale institucije opravijo neko poglobljeno samokritiko glede napak v preteklih letih kajti napak je bilo kar nekaj hudih napak ki so to našo celino privedle do tega da ne pomenijo več nič na politični sceni na mednarodni ravni. Če ne bomo razumeli, da so politične reforme, ki jih je vodila politika v zadnjih 20 letih, ošibila naše države, ošibila našo celino eh, in eh, osiromašila naše državljane, če ne bomo začeli z razpravo o tem, potem bo vse skupaj zgolj neka marketinška aktivnost brez resnega namena najprej treba razumeti, kje smo naredili napake. Pa vendar, institucije še vedno, še danes niso opravile te samokritične refleksije in pomembno je, kot je dejal kolega iz vrst zelenih, poanta ni ustvariti federacijo. Tega državljani ne želijo. Ko smo državljane povprašali, o tem so vedno glasovali proti. Ampak pomembno je, da izhajamo iz naše identitete iz razumevanja, da brez držav, brez naših narodov, brez naših ljudstev Evrope ni. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Legutko v imenu skupine EKR. Uh, Hvala. No, zdaj govorimo o resoluciji, ki jo bo pripravil ta parlament. In po mojem mnenju je narobe vse, kar je zapisano v tej resoluciji. Narobe je zato, ker 48. člen pogodbe o uniji pravi, da je svet tisti, ne parlament ali komisija, ki lahko um, skličeta takšno konferenco. In mislim, da eh, tukaj nismo bili dosledni ampak moramo pa se vsaj zavedati tega, kaj piše v pogodbah. Cilj upravičuje sredstva eh, v tem primeru, torej cilj, da bi bili eh, vse bliže Evropski uniji, da bi jo vse bolj povezali, eh, upravičuje to, da smo konferenco sklicali, ampak eh, vse, kar je zapisano, eh, je po mojem mnenju napak. Ta resolucija mi nikakor ni všeč. Pet skupin je pripravilo ta dokument eh, v tajnosti in te skupine so tudi izključile druge skupine in niso dovolili njihovega prispevka. Gospe in gospodje, Mm, tukaj gre za tiranijo večine in za nepošteno igro. To je narobe, zato ker je zdaj Evropski parlament eh, dobil vodilno vlogo v tem procesu na škodo nacionalnih parlamentov in demokratična legitimnost nacionalnih parlamentov je veliko večja od legitimnosti Evropskega parlamenta. To je narobe, tudi zato, ker daje uh, pristojnost uh, nad to konferenco uh, večini tukaj v parlamentu. Spet pridemo do tiranije večine uh, in narobe je tudi zato, ker je rezultat že vnaprej določen. Pravzaprav gre tukaj samo za odskočno desko, za naslednji veliki skok proti uh, Eh, evropske integraciji. Eh, proces špicen kandidatov, večje pristojnosti Evropske unije na račun držav članic, o tem se govori. Eh, omenjajo se sicer posvetovanja, ampak ta posvetovanja bodo lažna. Cilj je namreč že zapisan in že vnaprej določen. In pravzaprav ni potrebno veliko pameti, da razumeš, da bo to samo še poglobilo razdeljenost v Evropski uniji, ki je že precej globoka. In tisti, ki se zauzemajo za vse bolj povezano Evropo, um, vedno uporabijo vsa sredstva. Mm. Naj, načeloma naj bi si ljudje želeli več Evrope, tako pravite, ampak to sploh ni res. Hvala. Predsednica skupine GUE, gospa Obri. Hvala, gospod predsednik. Um, francozi um, stavkajo že več kot en mesec, um, zato ker se pritožujejo nad slabim stanjem in zahtevajo boljše pogoje. Včeraj so protestirali še zdravniki, ker je stanje v bolnišnicah tudi zelo slabo. Uh, ampak v Evropi sistem solidarnosti sploh ne deluje. Uh, konferenca v prihodnosti Evrope bi morala poskrbeti za spremembe, ampak eh, tukaj gre za neko naprej določen postopek, ki se nam predlaga eh, glede metod in glede ciljev. Eh, Evropska unija ne bo nič drugačna, če izvedemo nekaj kozmetičnih popravkov. Treba je ponovno razmisliti o celotni arhitekturi. Treba je stvari imenovati s pravim imenom in potem Evropsko unijo reformirati. Eh, zakaj ne bi ob tem razpravljali tudi o spremembi evropskih pogodb? Če želimo res zagnati eh, ekološki in socialni zeleni dogovor, eh, potem bi morali to storiti. Zahtevamo tudi več solidarnosti in manj rasti in manj kapitalizma. Glede metod, mislim, da tudi niso primerne. Eh, komisija pravzaprav nima nobene legitimnosti. Eh, imamo tudi eh, nacionalno agoro oziroma Evropsko agoro, ki bo tukaj aktivna, ampak tukaj bo samo nekaj predstavnikov državljanov. Kako si lahko pridobimo ponovno zaupanje evropskih državljanov, če jih ne bomo vključili oziroma če ne bomo organizirali referenduma o tem? Zakaj bi ponavljali napake konvencije o prihodnosti Evrope iz leta 2002. To je pripeljalo do Lizbonske pogodbe, ki pa ji evropski državljani niso bili naklonjeni. Celo zavrnili so jo na nekaj referendumih. Treba eh, se je odzvati na to nezaupanje v evropske institucije in ponovno zastaviti pravila igre. Konferenca o prihodnosti Evrope um, ne bo prinesla posebnih rezultatov, mi se tega zavedamo, ampak želimo vsi, da bi bilo drugače, kajti državljani si zaslužijo več. Morali bi biti v službi evropskih državljanov in pa planeta. In upam, da ne bomo zapravili še enkrat več te priložnosti, ki jo imamo, zato da na novo zastavimo evropski projekt. Hvala. Gospod Kastaldo, v imenu nepovezanih poslancev, izvolite. Eno minuto imate. Spoštovani predsednik, gospa komisarka, letos imamo možnost, da ponovno sprožimo razprave o spremembah, ki smo jih eh, mi kot politična sila tako zelo zahtevali v zadnjih letih. Po grenki ali celo traumatični izkušnji Brexita moramo ne le govoriti o novi agendi za Evropo, ampak predvsem moramo deblokirati tiste najbolj ambiciozne reforme. Socialni stebr, fiskalna unija, resnično solidarna, migracijska politika. Pomemben je tudi inštrument okrepljenega sodelovanja, ki ga premalo uporabljamo. Ne smemo pa imeti Evrope z več hitrostmi. Ta konferenca ponuja številne priložnosti in eh, tu je vključen tudi, eh, je vključena tudi zadeva zakonodajne pobude za naš parlament in sodelovanje državljanov. Mi moramo biti tisti, ki smo v prvih vrstah tiste, ki ščitimo njihove zahteve, njihove želje, njihove sanje. Ta konferenca, naj bo jasno, ne more biti eh, zgolj predstava. Večkrat smo že počeli takšne stvari. Anti-evropeizem anti je ravno posledica tega in zato moramo danes vedeti, da so ljudje jezni, da imajo upanje in da jih je strah. Kaj bo prevladalo, bo odvisno od nas. Hvala lepa, prisluhnili smo političnim skupinam, sedaj prehajamo na običajno razpravo, kjer je možno uporabiti tudi modri karton. Besedo prvi dobi gospod Ranžel, izvolite, minuta in pol. Hvala. Gospod predsednik, predstavniki sveta in komisije. Deset let po Lizbonski pogodbi je res čas, da našo unijo pripravimo na naslednje desetletje. Torej, res eh, potrebujemo globoko in široko razpravo, zato da se bomo pripravili, da bomo pripravili našo unijo in naše institucije na izzive prihodnosti. To je tudi obseg in razlog za organizacijo te razprave. Kaj je tukaj drugače? Tokrat eh, želimo pri eh, pripravi te konference uporabiti eh, vsa znanja in vsa orodja, da bi z njimi vključili državljane v razpravo. To je naš cilj. In to imenujemo mm, participativna demokracija. Moramo pa biti previdni. Eh, ne želimo mešati participativne demokracije s reprezentativno demokracijo. Ena stvar je, da vključimo državljane, da jih eh, povežemo. Eh, po drugi strani pa gre za institucionalno eh, reprezentacijo oziroma predstavništvo državljanov. Mislim, da bi ta dva dela morali strogo ločevati. V ta proces moramo vključiti državljane tako, Eh, da eh, bomo dobili čim več idej, da bomo slišali njihove želje in pričakovanja. In mislim, da to lahko privede tudi do reforme Evropske unije. Eh, prvič v zgodovini bo ta reforma taka, da bodo upoštevani tudi evropski državljani. Hvala, gospa Bišov, za dve minuti in pol izvolite. Zadnja leta smo imeli razprave o krizah, o Brexitu, o vse glasnejših evroskeptih in desnih populistih, ne le tu v tem zboru. Višja odeležba na evropskih volitvah maja lansko leto je bil tudi prvi korak ven iz te negativne spirale. Državljanke in državljani so svojo visoko volilno odeležbo jasno pokazali, da jih Evropa zanima, da jim ni vse eno za Evropo. Ampak S tem so izrazili tudi prečakovanje do Evrope, ki je sposobna delovati. To ni bil nek avtomatizem, šlo je za aktivno civilno družbo, za velika zavezništva, ki so privedla do tega, da je bilo tokrat drugače kot na prejšnjih evropskih volitvah. Državljanke in državljani želijo delujočo unijo, unijo, ki se zna zaščititi in ki se krepi. Zato je pomembno, da s to konferenco končno pogled usmerimo v prihodnost, da si upamo storiti nek preboj. Ampak to nam bo uspelo le, če bomo zadevo opravili pravilno in tudi smelo. In zato ta konferenca ne sme biti rutinska zadeva, nikakor ne scenarij vsega po starem. Mislim, da moramo biti dovolj pogumni, da stopimo ven iz naših priučenih okvirjev, da pridemo v stik z ljudmi, predvsem s tistimi, ki se počutijo odrinjene v stran, torej ven iz mest, tudi na podeželje, k delavcem, k brezposelnim, k mladim, k vsem tistim, ki Evropo vidijo kritično. Iti moramo k vsem tistim, ki jim Evropa morda ni nujno najpomembnejši projekt. In zato je pomembno, da imajo lahko naše državljanke in državljani neposreden vpliv od začetka, ne pa samo, da na koncu potem rečejo ja ali ne, ko bo vse skupaj že lepo zapakirano. Zato smo tudi mi jasno povedali, da mi v tej konferenci o prihodnosti Evrope vidimo veliko priložnost. Imamo institucionalni plenum, v katerem bodo tudi predstavniki civilne družbe skupaj z Evropskim socialnim in ekonomskim odborom sodelovali in tudi z odborom regij. Potrebujemo državljane, potrebujemo lokalne svetnike, da bomo resnično prišli ljudem blizu. In zato upam in eh, vas tudi pozivam k temu, da imamo pogum za to, da si upamo nekaj novega, da bomo na ta način Evropo naredili bolj demokratično, bolj socialno in bolj sposobno delovanja. Hvala, gospod Verhofstadt, za tri minute. Hvala. No bomo najprej naredili skupen zaključek. Prvič, mislim, da 30 let je že od tega, od začetka konvencije, da se spet tri institucije končno strinjajo o potrebni reformi Evropske unije. To je pomembno dejstvo. 20 let je pravzaprav minilo od prejšnje konvencije in prvič so v tem času spet vse tri institucije rekle, da je reforma potrebna. Ne bom se spuščal v razpravo z gospodom Legutkom, ki ga tako in tako ni več tukaj. Razlogi, zakaj želimo to konferenco, pa so naslednji. Obstajajo problemi, ki se jih vsi zavedamo, ki jih prepoznavamo v Evropski uniji. Pred nami je Brexit, velika država, članica, zdaj zapušča Evropsko unijo in ne moremo reči, da je to fantastično. Ne, to je problem. Eh, problem za unijo je, če jo velika država zapusti. Pet let po začetku migracijske krize še vedno nismo reformirali Dublina in to je tudi problem za Evropsko unijo. Deset let po izbruhu finančne krize, še vedno nimamo bančne unije v Evropski uniji. In to je tudi problem. In Rusi in američani odločajo vsem, kar se tiče našega sosedstva, v Siriji, naprimer, v Libiji, v Ukrajini. Tudi to je za nas problem. Na mednarodni ravni dragi kolegi, eh, nas izsiljuje Erdogan, potem eh, ogroža nas Trump, eh, Putin, tudi ni ravno naš zaveznik. Mislim, da se moramo zavedati, da bo svet prihodnosti drugačen, dominirali mu bodo imperiji, kot so Rusija, Kitajska in ZDA. Tudi mi moramo postati imperij in braniti Evropsko unijo, v kateri bodo lahko naši otroci in vnuki v tem novem svetu preživeli. Danes pa temu ni tako. In to moramo narediti na nov način, ne tako, kot je bilo zapisano v konvenciji. Prvi konvenciji je šlo za pristop od zgoraj na vzdolj. Uh, eh, Valeri uh, eh, Žiskar Desten. Uh, je uh, takrat uh, predlagal tak pristop. Ampak mi moramo ravnati drugače, zdaj od spodaj na vzgor se moramo stvari lotiti od državljanov, ki bodo podajali svoje ideje in predloge. E, imeli smo generacijo uh, Moneja in Šumana, uh, potem Kola in Mitterona, zdaj pa potrebujemo uh, tretjo močno generacijo. Potrebujemo pogum prve in druge generacije. Uh, gospod verhofstadt uh, gospod roland in še nekdo vam želita zastaviti vprašanje v okviru modrega kartona boste to sprejeli gospod uh, roland srečo imate danes res se mi zdi da imam z vami srečo gospa predsedujoča hvala gospod verhofstadt govorimo o prihodnosti evrope in eh, moja poglavitna zaskrbljenost glede evrope je vaša uh, odvisnost od geopolitičnih sovražnikov kot ste omenili prej že sami rusijo ampak potem so tu še Severni tok in podobno, eh, Danska je nedavno pisala še pogodbo vrednosti 250 milijonov evrov, da se to zaključi in sam ne vidim, kako bi lahko Evropa postala neodvisna po temi pogoji. Hvala lepa, gospod Roland. Gospod Minas, imate tudi vi vprašanje. Da, gospod Verhofštat, rekli ste, da bi radi spodbujali pristop od spodaj na vzgor, ampak slišijo se govorice, da so se določene stranke že dogovorile, kdo bo vodil konferenco in vaše ime je bilo tudi omenjeno. In zdaj me zanima, vi, ki ste tukaj zdaj prisotni, povejte, ali so te govorice resnične ali ne, ali se to že vnaprej določa in že vsi vemo, kdo bo vodil to konferenco. No videti je dobro če imamo demokratični eh, proces. Sam bi rad videl, da smo v stiku z vsemi državljani kot med volitvami. Mogoče bi lahko prosili gospoda Sasolja, da je organizira tak postopek in potem bi se pač kandidirali. Ne? In naših eh, britanskih prijateljev glede severnega toka, to je bilo tehtno kar ste rekli, ampak to je eh, dokaz česa. To je dokaz pomankanja Evropske unije, da nimamo Evropske energetske skupnosti. In to je torej pač tako kot v stranki Brexit. Če gre samo za uh, severni tok, potem je treba čimprej ustanoviti energetsko unijo, ki je preskoristna. Hvala lepa. Naslednji za minuto in pol, gospod Agard. Uh, Najlepša hvala. Rad bi spregovoril ne samo o problemih, temveč tudi o priložnostih in rešitvah, ki jih bomo našli v prihodnje. Ta konferenca o prihodnosti Evrope je ravno pravi čas, na vrsti in eh, mislim, da moramo sprejeti progresivno agendo, napredno agendo za našo prihodnost. In videti je, da nam naši sodržavljani še vedno zaupajo, da bomo poiskali poti naprej v povezavi z našimi univerzalnimi evropskimi vrednotami. To konferenco potrebujemo, ker smo pod populističnim napadom. In eh, zdaj se moramo odločiti, ali bomo šli naprej ali nazaj. Ta konferenca je možnost iti naprej za vse udeležence, vključno z novimi prihodnimi državami članicami, takimi kot je naprimer Škotska. In no, začnimo s Škotsko, ki je sedaj še del Združenega kraljestva, drugi bodo pa sledili. No, torej, eh, stopimo skupaj v zvezi z našimi zamislimi o eh, skupnih civilizacijskih vrednotah, ki jih spoštuje tudi Škotska. Ampak šalo na stran, treba je stopiti skupaj, ne glede na to, odkot prihajamo, če imamo iste vrednote. In tu ne gre samo za državljane Evropske unije. Eh, Škotska izhaja iz vrednot Evropske unije, sodobna Škotska temelji na tem in to bo prihodnja država članica Evropske unije. Gospod Bek, dve minuti in pol imate na voljo. Hvala, gospa predsedujoča. V letu 2000 je Evropska unija zastavila svojo lizbonsko agendo, da bi bila Evropska unija bolj eh, konkurenčna in dinamična ekonomija, ki bi temeljila na znanju do leta 2010. Potem pa se je približevalo leto 2010 in ti sklici na to agendo so se nenadoma izbrisali iz dokumentov in spletnih strani. Nenadoma smo imeli strategijo 2020. 2020 je zdaj tu. In ali imamo tukaj neko ekonomijo, ki temelji na znanju in konkurenčna? Ne vem, morda smo največji šampioni na tem svetu, ampak tu se moramo vprašati tudi, kakšno je stanje naših potrošnikov, kakšno je stanje davkov na podjetja, visoka je stopnja brezposelnosti, ogroženi smo. Eh, z japonsko ekonomijo, potem eh, ekonomski podatki, če pogledamo podrobno, so veliko hujši eh, v evropskem območju kot v državah članicah zunaj njega. No in sedaj govorimo o konferenci o prihodnosti Evrope, da bo Evropska unija bolj demokratična. Govori se o ekonomiji za ljudi, pa vendarle se pripravljajo novi davki, potem novi eh, zeleni dogovor za več kot en trilijon evrov in potem se govori o minimalnih investicijah v boj proti podnebnim spremembam. Evropska unija pravzaprav eh, zagovarja več eh, priseljencev izven Evropske unije, da bo evropejcev vedno manj. Eh, demokracija Evropske unije ni ne za evropske ljudi, niti v njihovem imenu. In eh, že Zigmund Freud je govoril o neurotičnem izogibanju nezadovoljivi realnosti. In kadar gre za to, da imamo bolnika, ki naj bi si sicer prizadeval ozdraviti, si ta podzavestno prizadeval stati bolan. Ne vem, ali smo tudi mi v tem stanju. Sedaj treba pogledati v oči dejanskemu stanju v ekonomiji in ni treba posegati po novih narkotičnih presežkih in se izogibati realnosti. Za minuto in pol, gospod Krasnodjepski. Prosim, ne žvižgajte tu v dvorani. Hvala, gospa predsedujoča. Prihodnost Evrope ni isto kot prihodnost Evropske unije. Evropa je obstajala, še prednji je obstajala unija, tega ne smemo pozabiti in verjetno bo Evropa obstajala tudi v prihodnje, tudi če unije več ne bo in bo ubrala neko drugačno obliko političnega sodelovanja med evropskimi narodami, narodi. Ne smemo pa pozabiti, da se vse okor velja zamisliti nad prihodnostjo tako Unije kot Evrope. To je razprava, ki jo potrebujemo, kajti po eni strani je vse več jasnih glasov, mislecev, tako z levice kot z desnice, da je evropska civilizacija v kritičnem stanju. Po drugi strani pa imamo občutek, da Evropska unija sama zahteva reforme. Smo za odprto, odkrito razpravo, brez odrivanja v stran tistih, ki so drugačnega mnenja, ki nasprotuje nadaljni integraciji in da ne usiljujemo sprememb pod zgore na vzdolj. Ne moremo, tako kot nekateri kolegi, ki govorijo o Evropski republiki, ne moremo evropskih državljanov ločevati na dobre in slabe evropejce. Strinjamo se tudi s tem, da razprava o prihodnosti Evrope mora vključevati tudi same državljane. Ampak vemo, da nimamo ene same evropske javne sfere in zato je to treba izvajati na nacionalni ravni. Razprava med državljani ne more nadomestiti razprave v parlamentu, zato mora to zgolj imeti naravo posvetovan. Prav tako naj povemo, da je možno pogodbe spremeniti le v skladu z členom 48 PDEU. Gospod Šolc, minuta in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Komisija je Evropskemu parlamentu poverila vodilno vlogo v tem eh, dvoletnem trajanju razprave. In z današnjo resolucijo parlament, svet, komisija in evropska javnost – dobiva konkreten predlog glede izhodišč, ciljev, metod, glede tega, kako skupaj z vsemi evropskimi državljani na novo opredeliti evropsko politiko za soočanje se s številnimi prihodnimi izzivi in tudi vsakodnevnimi problemi. Po dolgoleti, dolgih letih bolečih kriznih izkušenj je potrebno skupaj določiti, kakšno EU hočemo in potrebujemo, kaj je treba spremeniti, kaj je treba predelati. Ključno izhodišče parlamenta je od samega začetka pravilno, da državljane postavimo v osrčje te konference in eh, da na kar se da inovativen način vodimo reprezentativno demokracijo, da bomo lahko državljanom ponudili možnost, da tudi sooblikujejo to prihodnost v trajnem medsebojnem procesu sodelovanja. Da, konferenca o prihodnosti Evrope v prvi vrsti pomeni, da državljankam in državljanom njihove želje, pričakovanja, zahteve od EU damo mesto. Oni morajo odločiti o tem, katere teme je potrebno obravnavati in kako odpraviti demokratične primankljaje, kako oblikovati nove politične strategije in kako zagotoviti vsakodnevno funkcionalnost evropskih politik in jih tudi vsakodnevno preveriti. Kolegice in kolegi iz skupin EID in EKR, zakaj se bojite državljanov, ki se zauzemajo za solidarno sobivanje na evropski celini. Zato potrebujemo transparentnost in eh, zato lahko izkoristimo sodobne komunikacijske metode in zato bo ta konferenca morala predstavljati nekaj več, kot je predstavljala v konvencijah. Gospod Papadaki, se ena minuta. Αλήθεια, από πού και ως πού μιλάτε για το μέλλον της Ευρώπης, ταυτίζοντάς το με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας Ένωσης των Μονοπωλίων. Конференция о приходности Европейской Unии konferenca o Evropi, ki živi s stoletnimi monopoli. A vseeno se danes sooča z Brexitom, z različnimi napetostmi in nasprotovanji ter celo konflikti. Soočamo se s kapitalsko krizo in to bo seveda imelo tudi posledice za Evropsko unijo. Po drugi strani pa vidimo tudi, da ljudje, še posebej mladi, ne verjamejo več v ta eh, projekt. Zato je tako zelo pomembno, da so udeleženi tudi državljani in ta mnenja je potrebno tudi na zavezojoč način vključiti. Ampak eh, skupina eh, GUE je to izpostavila kot ključni element. Ampak seveda se na ta način ne bo Evropska unija spremenila. Tudi ekstremna desnica tu dela napake, kaj ti izkoriščevalski sistem bo deloval naprej in še posebej temeljne pravice se bodo še naprej kršile. Evropska unija mora državljanom vrniti oblast. Potrebujemo bolj socialno Evropo. Gonzales Pons. Evropska unija ni naključen projekt, ampak gre za projekt miru po vojni in prva generacija smo, ki ni trpela zaradi vojne in eh, prva generacija tudi, ki je pozabila na vojno. Evropska unija danes je proces miru, ki eh, je bil ohranjen, ampak eh, Evropska unija se je ustavila in celo dela korake nazaj. Realnost ni zadovoljiva danes. Treba je ponovno izgraditi sanje ljudi, ampak živimo v času, ko politiki nimamo legitimnosti, ko ne smemo sanjati. In, uh, danes niso dovolj prazne besede in slogani. Uh, včasih eh, eh, delamo razlike med nami in državljani, pa po drugi strani želimo, da bi bili blizu državljanom. Državljani so nas eh, izvolili. In mi sami smo državljani, tega se moramo zavedati. Kaj sicer počnemo tukaj v parlamentu? Mm, imamo tudi skupščine državljanov, ki samo delegitimizirajo parlamente. Ampak Evropa ne potrebuje takšnih politikov, potrebuje politike, ki bodo eh, verjeli v prihodnost, eh, ki bodo verjeli, da Evropa ni eh, samo Brusel ali evropske institucije. Ehm, potrebujemo politike, ki bodo ustvarili zvezdno Evropo. Ampak vprašati se moramo tudi, kam gremo. In to je danes pomembno, v kakšno Evropo verjamemo. V kakšno Evropo verjamemo, ne v kakšno Evropo sanjamo. Um, gospod gonzales pons uh, modri karton za vas.